Hvala, part... Drage kolegice in kolegi, sedaj prehajamo na razlago glasov. Tisti, ki želite zapustiti dvorano, prosim, da to storite čim tiše. J'ai reçu uh, six demandes. In sicer sem prejela šest uh, zahtevkov za razlago glasov in sicer bomo začeli za priporočilom gospe Ajuso. Gospod eh, Kofi, ena minuta. Hvala lepa. Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi vrstami CITES je pomemben mednarodni instrument in ta resolucija sedaj omogoča tudi Evropske unije, da postane pogodbenica te konvencije. Glavni cilj te konvencije je, da mednarodna trgovina z ogroženimi prostoživečimi vrstami ne ogroža njihovega preživetja. Prihaja namreč do izkoriščanja nekaterih eh, živečih vrst, zato so te eh, nekatere izmed teh vrst že zelo močno ogrožene. Ker gre tukaj v glavnem za čezmejno trgovino, eh, moramo na podlagi mednarodnega sodelovanja zaščititi te vrste pred izumrtjem. Ehm, no, ampak izguba biotske raznovrstnosti ne vpliva samo na živali, ampak tudi na gospodarstvo in življenje ljudi po svetu. Zato tega problema sploh ne moremo vzeti dovolj resno. Sedaj pa dajem besedo gospod Ineči prav tako za eno minuto. Grazie, La konvencij... Eh, hvala, gospa predsednica. Mednarodni sporazum CITES ščiti 35 tisoč vrst flore in faune, ki so ogrožene zaradi izumrtja. E, in to je zelo pomemben korak, ki smo ga opravili. In e, sicer eh, lahko igramo pomembno vlogo pri CITES-u. Evropska unija pa na mednarodni ravni lahko prevzame tudi vodilno vlogo na področju okoljske politike, zlasti da zaščiti biotsko raznovrstnost. Eh, Eh, tam, eh, kjer EU eh, e oblikuje svojo zakonodajo, je ta napredna. Pri trgovanju z eksotičnimi vrstami to pomeni več milijard evrov na leto. Naprimer, kar se deva boje, potem je Evropska unija prvi uvoznik in to velja tudi za druge divje živali. Hkrati pa obstaja tudi ilegalna trgovina, tihotapstvo z mnogimi prostoživečimi vrstami živali in rastlin. Eh, in s tem želimo tu napraviti še dodaten korak, zato sem glasovala za eh, ta sporazum. Gospa Göling eh, za eno minuto in prosim, da tisti, ki ste še tukaj po hodnikih, da se umaknete. Thank you. Hvala lepa podpiram pristop Evropske unije k konvenciji CITES. Trenutno je 28 držav članic že podpisalo to konvencijo in zato uh, se morda nekateri sprašujemo, kakšno dodano vrednost bomo dobili iz tega, da bo sedaj Evropska unija pogodbenica te konvencije. Kakšna bo prednost tega? Uh, nikoli nisem bila na uh, konferencah te konvencije. Uh, ampak slišala sem, da 28 držav članic pogosto na teh kongresih nastopa z, različnim stali, z različnimi stališči. Um, na ta način pa bomo lahko najprej uskladili stališče na ravni Evropske unije in bomo lahko zastopali vse državljane pri tem pomembnem vprašanju. Um, trgovina z ogroženimi vrstami je tretja največja nezakonita trgovina po trgovinami z drugami in pa z ljudmi. Zato je, nujne, zato je nujno, da Evropska unija stopi skupaj in se bori proti temu. Minute, monsieur, ja. E, gospod Jarca, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoča. Mislim, da se skoraj da vsi strinjamo, da je dobro, eh, da je Evropska unija pristopila k sporazumu, lahko si postavljamo vprašanje, zakaj šele sedaj. Ehm, razlaga je, da to do sedaj ni bilo možno, kajti do sedaj so lahko pristopale samo eh, države članice. Eh, od novembra 2013 pa je to možno in zato sem vesel, da smo povzeli to možnost in da bomo eh, lahko ehm, govorili tam kot Evropska unija in to je treba tudi izkoristiti. Mislim, da je to zelo uh, dober dan za um, ogrožene živalske vrste uh, in uh, kot je bilo že povedano, imamo še veliko zlorab pri ilegalnih uvozih in izvozih in še dobra novica. Uh, Evropska unija mora plačevati členarino, uh, vendar pa. Um, bo to povezano tudi z prispevki eh, državami članicami, to je dobra novica, ker bodo države plačevale manj, kar je to sedaj prispevke Evropske unije. Eh, sedaj pa gospod eh, Korbet za eno minuto. Hvala lepa, strinjam se z predhodnimi govorniki, pozdravljam pristop Evropske unije k konvenciji CITES. Ampak gre za še nek dodaten razlog, neka vrsta je v moji državi ogrožena. Proevropski konzervativci namreč, oni so žrtve napadalcev v lastnih vrstah in mislim, da bi jih morali zaščititi pred agresorji iz lastne politične stranke. Hvala lepa. E poursuivre à monsieur Hanan pour une minute. Gospod Hanan, za eno minuto. Monsieur Hanan. Thank you, madam. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Trgovina ni nujno sovražnik ohranjanja vrst. Če seveda ob tem ponudimo spodbude za obravnavo ogroženih vrst kot eh, nekaj dragocenega. Večkrat sem omenil, kaj se je zgodilo v Keniji, naprimer, kjer so prepovedali lov na slone in potem je v Keniji zelo upadel, upadlo število opiskov. V Zimbabveju pa se je zgodilo ravno obratno, slone so obravnavali kot dragoceno vrsto. Eh, no, ehm, pravzaprav ne gre za CITES. 28 držav članice tako ali tako že podpisalo to konvencijo. Gre za to, da bomo lahko sedaj eh, enotno nastopali kot Eh, kot Evropska unija in gre za to, da želi sedaj Evropska unija govoriti v imenu držav članice v teh mednarodnih forumih. Eh, sam mislim, da bi to lahko uredila tudi države članice skozi svoje demokratične mehanizme. Hvala. In še za zaključek, gospod Demesmekar. Hvala, gospa predsednica, drage kolegice, dragi kolegi, legalna trgovina z ogroženimi prostoživečimi vrstami je globalni problem in zato je treba tudi globalno ukrepati. Mednarodna pogodba CITES je najpomembnejši inštrument uh, Eh, gre za to, da te ogrožene vrste lahko preživijo, gre pa tudi za našo varnost, gre za mir, kaj ti legalno trgovanje za redkimi eh, vrstami in eh, izdelki iz tega je milijardni posel in iz teh dobičkov se pogosto financirajo vojne in terorizem. Moja stranka podpira pristop Evropske unije k CITES-u in zato smo tudi glasovali za kajti do sedaj so bile samo posamezne države članice, članici TESA EU pa je bila samo opazovalka. S pristopom EU bomo dobili večjo transparentnost o vlogi EU in s tem bomo izboljšali tudi našo prodornost eh, in tudi boljšo eh, razdelitev nalog med EU in državami članicami. S tem smo zaključili z razlagami glasov in prekinjamo zasedanje do 15. ure. Vsem želim dober tek. Mmh. Ouais, d'accord. messieurs dames oups!